Od tega znova imamo finančni instrument, konkurenčni, ki želi doseči zasebna javna eh, partnerstva in ki naj bi financirala tudi vojsko. To je nekaj, s čezmer se ne strinjamo. Sedaj pa gospod Farija. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Najprej sem se želel zahvaliti gospodu Fernandišu za njegovo delo na tem dosijeju. Uvedel je več pravičnosti in tudi poenostavil ta instrument ter dodal finančne instrumente, ki so bili doslej eh, razpršeni. V obdobju, ko ni dovolj naložb za razvoj v Evropi, je to še toliko bolj pomembno. Vendar pa tudi eh, EIB mora dobiti pomembno vlogo, s tem bi ji priznali tudi vlogo, ki jo je odigrala. Ta eh, sklad EU bo seveda nudil specifična finančna sredstva in to je odgovornost, ki si jo deli z drugimi instrumenti v državah članicah. Države, ki so tako velike kot recimo Portugalska, imajo več možnosti, da bi podpirale recimo projekte, ki zaradi analize tvega ne bi mogli podpreti. To je recimo boj proti podnebnim spremembom, modra rast, trajnostni razvoj in eh, varovanje bio eh, raznolikosti. Sedaj pa gospa Višnjevska. Mm, pani predsednica. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, dame in gospodje. Program Invest EU je lahko pomemben inštrument investicij za investicije v energetsko eh, preobrazbo. V poročilu odbora NV je jasno zapisano, da investicije, ki jih spodbuja Invest EU, vključujejo tudi izdatke za podporo regijam, ki izvršujejo preoblikovanje, ki izhaja iz tudi prepričevanja podnebnih sprememb, tako kar zadeva energetski vidik, kot tudi druge. Žal, zdaj te cilji niso več tako zelo izredno jasno zapisani. Zato se sprašujem, ali bomo iz tega programa lahko financirali investicije tudi v premogovniških regijah, v regijah, ki gredo skozi energetsko tranzicijo. To je namreč ena ključnih politik EU, energetska politika namreč, in vemo, da tiste države, katerih energetski splet temelji v veliki meri na premogu, nosijo zelo velike stroške, ko gre za izpolnjevanje podnebnih eh, ciljev. Ali bomo torej imeli dostop do teh sredstev, to govorim kot Poljakinja, ki jo to vprašanje skrbi. Hvala lepa. gospa predsedujoča zahvaljujem izvjestitelju kolegi. hvala lijepa gospa predsjedujoča hvala lijepa tudi gospodu katajnenu hvala tudi mm, poročevalcu za odlično opravljeno delo gospod katajnen je bil v vseh državah članicah e, pri prejšnjem programu EFSI in zahvaljujoč uspehu programa EFSI lahko zdaj govorimo tu o novem programu programu invest EU Na podlagi EFSA smo se naučili, da je izredno pomembna kakovostna priprava projektov in da je projektna priprava v državah članicah ključnega pomena za njihovo predetno vključevanje v ta program. Zato mislim, da moramo storiti vse za izboljšanje tehnične pomoči in tudi za večje ulaganje v manj razvitih državah članicah, ki nimajo dovolj razvitih eh, upravnih struktur za pripravo projektov in sodelovanje v tem programu. Drugo, kar je zelo pomembno, je naša pripravljenost na večja tveganja, da ne financiramo zgolj javnih projektov, ampak da vse več financiramo tudi inovatorje, inovacije, eh, zagonske podjetja. To je tisto, kar bo spodbudilo gospodarstvo in spodbudilo razvoj. Hvala lepa besedo mm, dobi gospod komisar Katajnen, na to stadijo poročevalci. Izvolite. Spoštovane poslanke poslanci, hvala lepa za to zelo dobro, zelo spodbudno razpravo. Če odgovorim nekaj na nekaj vprašanj in pomislekov, ki so jih izpostavili spoštovani poslanci oziroma poslanke. Kot prvo, sklad Invest EU je bolj politično usmerjen program, kot eh, je bil program EFSI. To ne pomeni, da pro, projekte izbiramo po politični liniji, nikakor ne. Projekte se izbira na podlagi kakovosti projekta in na podlagi odgovora na vprašanje, ali dejansko ustvarijo dano vrednost. Ampak vprašanje je, kako odgovoriti na politične izzive. Financiranje za MSP je pomoč pri energetski tranziciji in eh, podobno. Torej, to je to, kar menim s tem, ko pravim, da je to sklad, ki ga bolj usmerjajo naše politične prioritete. Nikogar ne silimo v uporabo EFSA, če tega ne želijo. In tudi obratno, sredstva EFSA lahko pridobite, če se za ta sredstva prijavite, drugače jih ne morete pridobiti poanta efsa je da se na ta način privabi zasebne investicije za ustvarjanje novih delovnih eh, mest za krepitev konkurenčnosti in doseganje naših ciljev Z združitvijo 13 obstoječih finančnih inštrumentov mislim, da mora biti vsakomur jasno, da je z vedika končnega uporabnika InvestEU predstavlja bistveno enostavnejše orodje ni to, da je treba poznati vseh 13 različnih eh, skladov in razmišljati, kaj bi utegnilo biti najbolj primerno. Treba je samo vedeti, da obstaja sklad InvestEU, ki lahko zagotavlja sredstva za vaše projekte, za različna sredstva. No, na ta način bomo lahko skupaj združili 13 različnih skladov svetovalnih eh, sistemov in tudi z vidika uporabnikov je zagotavljanje tehnične pomoči bistveno enostavnejše. Inovativna plat programa Invest EU je, da bomo 25 odstotkov teh eh, jamstev pridobili iz drugih finančnih institucij, ne samo EIB. EIB je zelo koristen in, ver, in eh, dragocen partner za komisijo tudi v prihodnosti, ampak želimo spodbojati nove finančne inovicije. EIB ni vedno sposobna ali eh, željna investirati v vse te različne projekte. To lahko počne tudi do drug, nacionalne eh, razvojne banke EBRD ali Banka Sveta Evrope. Tako da menim, da je teh 25 odstotkov ki jih prispevamo k EIB, nekaj, kar predstavlja jasno dodano vrednost. Naj tudi spomnim vse poslanke in poslance, da če vas zanima, kaj je EFSI dosegel, si samo pogledajte spletno stran EFSI. To lahko zelo enostavno najdete, če greste v Google ali pa na spletno stran EFSI. Vsi projekti so tam navedeni, kliknite na svojo državo in najdete seznam projektov, ki so že v teku v vaši državi. FC pa seveda ni neko zdravilo za vse naše tegobe. Tudi InvestEU ni sklad, ki bo rešil vse možne probleme tega sveta. Ampak gre za dragoceno dodatno investicijsko urodje, ki lahko ustvarja konkretna delovna mesta, je posodobi naše gospodarstvo, narediti gospodarstvo bolj trajnostno in prispeva k blaginji naših družb. Še zadnja zadeva glede EFSI-ja. Nekaj, kar me še posebej veseli, ko se oziramo nazaj na dosežke EFSI-ja, je, da vidimo, katere države so imele največjo korist od EFSI-ja. Če pogledate, investicije iz EFSI-ja na v primerjavi z BDP. Prva porabnica Grčija, na drugem mestu Estonija, na tretjem Portugalska, na četrtem Španija, na petem Litva, Latvija je na šestem, Bolgarija na sedmem, Finska na osmem, Poljska na devetem in Italija na desetem mestu po porabi na prebivalce. Tako da gre financiranje v večini pravo smer, torej pomoč tistim državam, ki so se soočale z določenimi finančnimi težavami. Če pogledamo kakovost projektov, je ta tudi nadušujoča. Bistveno se je izboljšala, kar smo začeli z EFSEM in InvestEU. Mislim, da bo podobna zgodba, kar zadeva investicije v prihodnosti. Hvala lepa. Tako, sedaj pa besedo dobijo poročevalci, najprej gospod Fernandeš, potem gospod Gualtieri. Hvala lepa. Hvala vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Moram reči, da je bilo zelo zanimivo slišati tiste, ki so spregovorili proti zasebnemu sektorju, proti zasebnim investicijam. Kdo ustvarja delovna mesta? Podjetja, še posebej MSP-ji. Verjetno se boste vsi strinjali, da ta sklad lahko koristijo tudi regionalne oblasti, lokalne oblasti, gre za to dano vrednost gre za pomemben inštrument za stimulacijo za spodbojne investicije, še posebej tam, kjer trg ni sposoben zagotoviti rešitev. In zato se mi zdi popolnoma nerazumljivo, da tisti, ki želijo več delovnih mest v našem gospodarstvu, nasprotujejo tistemu inštrumentu, ki ustvarja delovna mesta. In poleg vsega tega, ta inštrument pomaga pri vključenosti. Okrepili smo socialno razsežnost in pa razsežnost eh, investicij v MSP. -je. In zato je zelo pomembno, da ne mešamo teh pojmov. Poleg tega 700 milijard evrov, ki jih želimo mobilizirati s približno 40 milijardami garancij, tu države članice in vest EU lahko uporabijo kot dodatno jamstvo mm, iz naslova strukturnih skladov in ta delež pripade državam članicam. Države članice lahko mobilizirajo investicije z boniteto trojni A za premoščanje velikih težav, ne da bi jih skrbelo vprašanje državnih pomoči države članice torej lahko ta element programa uporabijo za financiranje tistih projektov, za katere same menijo, da so pomembni. Upam torej, da bo velika večina tistih, ki so za zaposlovanje, za ustvarjanje delovnih mest, za konkurenčnost v Evropski uniji, da bomo lahko izpolnili obljube, ki smo jih sprejeli in zaveze, ki smo jih sprejeli, glede podnebnih sprememb. Hvala lepa, gospod Fernandez in kot zadnji še poročevalec, gospod Gualtieri. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da je bila ta razprava zelo bogata. Gre za razpravo, ki izkazuje veliko soglasje v tem zboru glede besedila, ki sta ga potrdila oba odbora, odbor za gospodarstvo in odbor za proračun in kot izhaja tudi izpovedanega strani podpredsednika Katajnina, je pred nami pozitiven eh, proces. EFSI je bil uspeh, ampak eh, seveda mm, nismo uspeli v polni meri izkoristiti vseh potencijalov, kar zadeva kakovost investicij, kar zadeva eh, možnost tudi soočiti se in izkoristiti vse potencijale trga. InvestEU pa mislim, da glede na uveljavljene izboljšave predstavlja dobro ravnovesje med eh, politiko, fleksibilnostjo, ustrezno razpršenostjo in ekonomijo obsega. Seveda je pomembno vedeti, da lahko samo upamo, da bo tudi večletni finančni okvir kvalitativno in eh, kvantitativno podprl program InvestEU. Mi smo mu zagotovili kvalitativni vidik, eh, proračun mora zdaj zagotoviti kvantitativni vidik. Eh, vidimo pa, da je mm, bil rezultat glasovan v odborih pozitiven in upam, da nekateri amandmaji, ki poslabšujejo ta projekt, ne bodo ogrozili cilja zagotavljanja trajnosti in vzdržnosti, ki jo zasleduje ta parlament. Hvala lepa. S tem smo zaključili z razpravo na to temo. Glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa v, naših, v naši sredi pozdravljam komisarko Malmström. Hvala komisarju Katajnenu za sodelovanje v tej razpravi. Hvala vsem ostalim, ki ste sodelovali v tej razpravi. Naslednja točka je skupna razprava z naslovom Izvajanje trgovinskih in pridružitvenih sporozumov v Latinski Ameriki. Tu gre za dve eh, državi, in sicer Kolumbijo in Peru. Peru, izvajanje trgovinskega sporozuma med EU ter Kolumbijo in Perujem. To je prvo poročilo, poročevalec eh, Santiago Fisas Esela. Drugo poročilo pa je poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporozuma s Srednjo Ameriko. Poročevalec pri tem poročilu je gospod Reimer Böge. Besedo najprej dobita poročevalca, gospod Santiago Fisajsela, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoče, hvala lepa, eh, gospod komisar oziroma gospa komisarka. Prostotrgovinski sporozum, ki ga je EU podpisala s Kolumbijo in Porujem leta 2013, smo zadnjih pet let eh, provizorično izvajali. Po analizi rezultatov eh, izvajanje tega sporazuma na vseh treh straneh, ugotavljamo, da dosežki presegajo pričakovanja na področju trgovine, kajti gre za sporazum, ki temelji na pravilih, na vrednotah, na standardih, orodje torej, ki je imelo zelo pozitiven učinek na družbeno-ekonomski razvoj na obeh eh, koncih. In to mislim, da je orodje, ki tudi nam omogoča. Eh, krepitev eh, naše strategije za Latinsko Ameriko. To je izrednega pomena za EU. Ta trgovinski sporazum je bistveno prispeval k gospodarski stabilnosti, k posodobitvi in diversifikaciji trgovine in izvoza iz Kolumbije in Peruja. Kot rečeno, ta sporazum omogoča diversifikacijo izvoza in ta sporazum je Kolumbiji in Peruju omogočal diversifikacijo in posodobitev svojega izvoza. To je zelo pomembno za MSP, -je, zelo pomembno pa je tudi za evropska podjetja. Tudi evropska podjetja imajo od tega pomembno korist, ne le zato, ker so bile odpravljene carinske dejatve, ampak tudi zato, ker so tu pomembni dvostranski sporazumi in eh, komisija mora ukrepati in poskrbiti za to, da bodo MSP-ji lahko izkoristili potencijale, ki jih ponujajo tovrstni trgovinski sporazumi. Menim, da velja pozitivno obrednotiti obstoječe sisteme, kar naprimer zadeva področje zdravja živali in rastlin, je pa še nekaj odprtih vprašanj, naprimer certifikacija mlečnih in mesnih izdelkov, vprašanje obdavčitve žganih pijač in še nekaj drugih. Želimo spodbuditi mehanizme za sodelovanje med komisijo ter Kolumbijo in Perujem, še posebej na področju trgovine in trajnostnega razvoja. Naš cilj mora biti delati na tem, da mednarodni standardi na področju dela, na področju varstva okolja veljajo in se uveljavljajo. To je treba pospremiti tudi z ustreznim namenskim načrtom. In ta sporazum je pripomogel k napredku na, okoljskih, eh, na področju okoljskih in družbeno-ekonomskih vprašanj, ampak eh, vsekakor je treba marsikaj še postoriti za to, da se bodo pravila spoštovala, da se zagotovi pravica do kolektivnih eh, pogajanj, da se omeji neformalno delo, da se omeji zaposlovanje otrok, delo otrok. Vsa ta vprašanja so še kako aktualna in zato pozdravljamo zaključek oboroženih spopadov z Fargom. To je vsekakor pomemben dosežek in eh, pomeno se nam zdi tudi nadaljevanje v okviru programa PAIS OECD-ja. To je sporazum, ki bi ga morali podpisati z vsemi državami eh, iz Andske regije, eh, tudi Bolivija in eh, Ekvador. Leta 2015 se je pridružil Ekvador, ker je menil, da jim to lahko vsekakor koristi. In leta 2017 Eh, so pristopili k sporozumu. In mislim, da moramo vse te naše prijateljske države spodbuditi k nadaljnim izboljšavam in čestititi jim velja za doseženo in jim pokazati, da lahko računajo na podporo EU. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Reimer Böge, 4 minute. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi, to poročilo o izvajanju trgovinskega sporozuma med EU, Trgolumbijo in eh, Perujem oziroma o izvajanju trgovinskega stebra predvižnega sporozuma s Srednjo Ameriko je zelo pomemben. Trgovinski sporozumi, ki temeljijo na pravilih, so zelo pomemben element, ki prispeva k zagotavljanju stabilnosti v hitro spreminjajočem se svetu. V tem poročilu imamo marsikaj pozitivnega, pa tudi marsikaj takšnega, o čemer velja še enkrat razmisliti in tudi marsikaj kritičnega. Že kar takoj naj povem, da ta pridružitveni sporazum sestavljajo trije stebri žal do danes kljub temu da so leta 2013 eh, glasovale za ta sporazum vse države srednje amerike vseeno dve državi še nista ratificirali iz tebro in to je nekaj s čimer se soočamo vse čas in to spodkopava verodostojnost EU, ko se poskušamo s partnerji iz drugih celin pogajati o trgovinskih in pridružitvenih sporazumih. Z tega vidika torej najprej apel omenjenim trem državam članicam, da naj pospešijo postopek ratifikacije, da bomo lahko zagotovili uspešno izvajanje tega sporozuma po vseh njegovih razsežnostih. Ta sporozum je prvi dovrsten sporozum regije z regijo. Tu imamo opravka z srednjeameriškimi državami, vsaka se sooča s svojo specifiko, to vidimo tudi na podlagi številk. Imamo namreč eh, države, kjer je obseg trgovine v zadnjih letih eh, bistveno porasel in imamo države, kjer se stvari premikajo nekoliko počasneje. Obenem vidimo tudi, da obstaja tudi določena ranljivost zaradi teh sprememb. Če pogledamo državo, kjer je obseg trgovine zelo porasel, Kostarika, sledijo Ekvador in Panama, in Gvatemala. In če pogledamo spremembe v jugovzhodni Aziji, vidimo, da se je zaradi tega potem obseg trgovinskih odnosov s Kostariko bistveno zmanjšal. Tudi to moramo upoštevati. Tako partneri, naši partneri kot EU imamo še vedno kar nekaj manevrskega prostora, ko gre za odpravo še preostalih carinskih dajatev. Vprašanje je, ali so morda ti trgovinski sporazumi zelo enostransko usmerjeni v določene primarne proizvode, ki jih uvažamo iz teh držav ali pa na določene proizvode, ki jih Evropska unija izvaža v te države. No, nekatera tematska področja zahtevajo intenzivnejšo razpravo, naprimer vprašanje storitev. Tu, gospa komisarka, mislim, da imamo tudi kar nekaj še potrebe po ukrepanju. No in na koncu še enkrat apel evropskim državam in eh, srednjeameriškim državam, da poskrbijo za ponopravno izvajanje tega sporozuma in upoštevanje pariškega eh, dogovora. To je zelo pomembno tudi, kaj ti imamo sporozum v okviru ILO, tudi tu je nekaj podrobnosti, ki jih je še potrebno razdelati in tudi tu ne smemo popustiti. In eh, ne na zadnje, dame in gospodje, mm, recimo Bobu Bob, Avstrija, Belgija in Grčija, morajo končno ta pridružitveni sporazum tudi ratificirati. Hvala lepa. In sedaj v imenu komisije, gospa Malmström, izvolite tri minute. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dovolite, da najprej vsem zaželim srečno novo leto. Veselim se že tesnega sodelovanja v preostalih mesecih tega parlamenta na plenarnih zasedanjih in tudi sicer. Hvala lepa tudi odboru za mednarodno trgovino in obema poročevalcema, gospodu Bögeju in gospodu Fisasu Aekseli za obe poročili, ki eh, govorita o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s eh, Srednjo Ameriko in trgovinskega sporazuma eh, med EU ter Kolumbijo in Perujem. S tema poročiloma bomo lažje ocenili rezultate izvajanja teh sporozumov na terenu. Komisija pa bo letos tudi opravila celovito študijo z oceno teh dveh uh, sporozumov. Kot v, v, prav govorite in ugotavljate, so, smo lahko z izvajanjem usp, uh, eh, zadovoljni in je to imelo pravzaprav dober učinek na sodelovanje na no, kljub. Uh, neugodnemu eh, siceršnjemu okolju. Tukaj je treba se osredotočiti tudi na izvajanje določb mednarodnih organizacij za delo v določenih državah v Srednji Ameriki, kar zadeva določb za delo. Nekaj napredka je bilo za tripartitnim delovskim svetom v Gvatemali. Komisija je zagotovila tudi sredstva za dogodke na temo družbene odgovornosti podjetij, za krepitev svetovalnih skupin, skupin in tudi eh, regionalnemu uradu ILO. Prav tako je Kolumbija začela izvajati določbe o trajnostnem razvoju. Kontakti z Perujem pa so bili še zlasti tesni lani junija. Sva se z ministrom pogovarjala o nezadostnem izvajanju zavez glede delovskih pravic, potem tudi glede okoljskih standardov, pospeševanja trgovine in naložb in tudi neustreznega vključevanja civilne družbe. Peru se je zelo konstruktivno vključil v te razprave in dosegli smo pozitivne rezultate. To poročilo tudi prav tako dobro govori, kako pomembno je se posvetovati s civilno družbo. Tudi tukaj lahko zabeležimo napredek. Eh, eh, Kolumbija je lani vzpostavila svetovalno skupino, Peru pa se je zavezal k temu, da se bo z civilno družbo posvetoval o um, naložbah in o delovskih pravicah. Še naprej pa moramo biti budni na tem področju in sodelovali bomo z državami, ki jih ta dva sporazuma vključujeta, vključno z, oziroma v skladu z. Uh, akcijskim načrtom za trajnostni razvoj, ki je bil predstavljen lani februarja. Nekatere, eh, držav, nekatere teme niso vključene v te sporazume, naprimer eh, enakost spolov ali pa eh, boj proti korupciji ali pa tudi nali, naložbe. Razlog za to je starost sporazumov, kajti pogajanja so bila zaključena leta 2010. Zdaj moramo s partnerji ugotoviti, kako bi lahko prihodnje napredovali pri spoprejemanju s temi izzivi. Na koncu pa naj povem, da se celoti strinjam z vami, da glede glede na težko politično situacijo v Srednji Ameriki in Anski regiji, uh, je nujno, in to je pomembno tudi z vidika naše verodostajnosti, da se oba da oba sporazuma v celoti stopita v veljavo. Tako da podpiramo poziv Evropskega parlamenta tistim državam članicam, ki, ki sporazumov še niso ratificirali, da to storijo čimprej. Te razprave se že zelo veselim. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarka. Gospod Salafranca Sanchez Mina ima minuto. Hvala lepa, gospe in gospodje. Dovolite, da se najprej zahvalim poročevalcema za njuno delo. V odboru za zunanje zadeve smo obravnavali ta sporazuma in ti poročili, jo tudi potrdili in mislim, da je zelo pomembno to za Evropsko unijo in za podjetja v Evropski uniji taki sporazumi prispevajo k bolj vključujoči in pošteni mednarodni trgovini, še zlasti v okolju protekcionizma. Kot je povedal gospod Fisas, moramo optimizirati koristi, ki jih omogočata ta dva sporazuma, izboljšati pa moramo tudi svoje postopke. Težko razumemo, gospa komistarka, da tri države članice teh dveh sporazumov še niso ratificirale. Poleg Kolumbije oziroma v Kolumbiji opažamo čudovit razvoj še zlasti, ob enem pa ugotavljamo, da je v Venezueli situacija zlasti težka. Torej boriti, izraziti moramo našo podporo tistim, ki se borijo v Venezueli. Naša delegacija bo obiskala Nikaragvo in preučila, ali bi ali je ta težka situacija, kakršna trenutno tam vlada, skladna z tem sporazumama in našimi priporočili. Kdo? Gospa Sanchez eh, Fernandez, tudi jaz bi čestitala obema poročevalcema in se zahvaljujem za konstruktiven eh, pristop, ki je privedel do zelo širokega konsenza. Eh, treba je seveda oceniti izvajanje sporazuma, tudi uh, trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem in uh, trgovinski stebr predložitvenega sporazuma imajo strateško vrednost. Oba sporazuma um, vzpostavljata zavezništva za multilateralizem, regionalno sodelovanje in tudi omogočata izvajanje trajnostnega razvoja. Eh, Sporozum s Srednjo Ameriko je bil prvi, ki smo ga podpisali strani Evropske unije, potem pa smo ga podpisali tudi še z eh, Kolumbijo in Perujem, vendar pa je Ekvador še odprt. Uh, Vse države so izkoristile določene prednosti teh sporazumov in e, opažamo diverzifikacijo gospodarstv, ki so bila preveč oprta na surovine. Rada bi povedala, da imamo pri obeh sporazumih dolgoročne zaveze in eh, ti vključujejo tudi dialoge za okroglo mizo na temo trgovine, ki mora biti bolj usklajena z eh, človekovimi pravicami in trajnostnimi vidiki. Opravka imamo z udeležbo oziroma preučujemo vključevanje civilne družbe, Veliko stvari uh, so, se je razvilo iz teh sporazumov in zelo veseli smo, ko pažemo večjo udeležbo civilne družbe. Vidimo ogromno ljudi, ki sedaj migrirajo v druge države in tam naletijo na zid. Če si pogledate situacijo v Nikaragvi ali pa mirovni sporazum v Kolumbiji, se moramo zaved, zavedati okolje orodi, ki jih omogočajo to vrstni sporazumi in eh, poskrbeti tudi za njihovo ustrezno izkoriščanje. Torej, z vedika eh, socialistov se zauzemam, da se ti sporazumi v celoti ti izvajajo in to na bolj vključujoč način. Po, imamo oddelek za MSP-je, potem tudi oddelek za boj proti fiskalnim goljofijam in korupciji. Uh, potem poglavje o enakopravnosti spolov in tudi mehanizem za sankcije, kadar bi se ugotovilo nespoštovanje sporazumov. Seveda pa je pri tem treba spoštovati tudi in izvajati pariški sporazum. Evropska unija in Latinska Amerika imata enak vrednote in eh, vsekakor si moramo na obeh straneh eh, zazemati za bolj vključujočo trgovino. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Hirš. Gospa predsednica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Torej, potrebujemo trgovinsko, prostotrgovinsko politiko in to je ena večjih uh, zgodb uspehu Evropske unije. To prispeva k osnovni kompetenci Evropske unije z podpisom liberalcev. Bili smo eni prvih, ki smo sklenili sodoben sporazum z Japonsko. Prav tako govorimo o trajnostnih vidikih, o javnih naročinih, tako si tudi mi predstavljamo sodobno trgovinsko politiko. Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem pa se sedaj nahaja v, v pomembnem eh, obdobju izvajanja. Tukaj obstajajo eh, mednarodni standardi, standardi za delo in za človekove pravice, pa tudi za trajnostni razvoj. In MSP-ji v partnerski državi bi morali iz tega črpati veliko prednosti. Strateška vrednost teh sporozumov je res velika za Evropsko unijo, kajti tudi v Latinski Ameriki je Kitajska postala zelo agresivna in veže trge surovin nase. Vendar pa, da se tam politika ne opira na neka načela ali vrednote. Eh, v Kolumbiji je mirovni proces znova nekoliko zastav, zato ga je treba znova temeljito podpreti. Stabilna Kolumbija je um, stabilni dejavnik te regije, vendar pa uh, tudi ostalih delov Amerike ne smemo izpustiti izpred oči. Trgovinski odnosi niso vedno dobri, eh, carinske kvote niso celoti izčrpane in evropske ko blago in storitve nimajo zadovoljujočega dostopa do latinskoameriških trgov. Tukaj se nadejamo nadaljnih izboljšav prihodnje. Evropa mora postati tudi celina priložnosti, kajti močna trgovinska in močni trgovinski odnosi so pomemben kamenček v tem mozaiku. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol. Gospa Hautala, iz vrst zelenih. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Gospa komisarka, malce nelagodno se mi je uh, pogovarjati v tej skupni razpravi o tako različnih uh, državah, kot, sta, kot so Kolumbija, Peru in države Srednje Amerike. In resnično bi upala, da ohranimo tradicijo uh, obravnave ločenih poročil o izvajanju, tako da bi se potem o njih lahko poglobljeno pogovarjali. Zahvaljujem pa se gospodu Bögeju za zelo uravnoteženo poročilo o Srednji Ameriki. Vidimo, da vključuje zelo pomembne pojme, naprimer omenja posebne proizvodne cone, kjer se ne bi smeli skoriščati trgovinski preferenciali. Prav tako pa bi želela izraziti močno zaskrbljenost zaradi tega, kar se dogaja v Guatemali. Tam opažamo, da se širi nekaznovanost in to pomeni hudo slabšanje političnega in gospodarskega ozračja v tej državi. In mislim, da moramo biti bolj strogi, ko govorimo o to vrstnem razvoju. Zdaj pa Kolumbija in Peru. Mislim, da bi bilo treba sedaj v Kolumbiji aktivirati klauzulo o človekovih pravicah, kajti gre za številne oboje aktivistov za človekove pravice. In komisarka, rada bi slišala o vas, um, kaj se dogaja z perujskimi sindikati in z nižanjem okoljskih eh, in drugih standardov, domnevno zaradi prostotrgovinskih sporazumov. Kako je komisija spremljala to zanimivo pritožbo perujskih sindikatov? Se opravičujem. Nadaljujemo z gospodom Šolcem, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa komisarka, leto dva tisoč devetnajst je staro le dva tedna, pa s, je bilo v Kolumbiji umorjenih že šest aktivistov za človekove pravice. To je huda bilanca, ki se nadaljuje z leta 2018. Kako Evropska, zakaj Evropska komisija teh dejstev ne imenuje tudi v bilanci naših trgovinskih sporazumov? Uh, ozračje nasilja, represije in umorov ni neka stranska stvar. Naša trgovinska politika, ki temelji na vrednotah, zahteva jasne izjave, torej da je treba izvajanje sporozuma prekiniti, dokler se ta situacija bistveno ne izboljša. Prav tako pa je dejstvo, da večina kolumbijskega prebivalstva ni imela prednosti od teh sporozumov in tukaj bi morali dati več prostora prav uh, družbi. Uh, Če bo Evropska unija še naprej nedejavna, se bo nasilje razširilo, človekove pravice bodo še naprej sakrnile, to pa bo še in še naprej se bo uničevalo okolje. Ne le v Kolumbiji, ampak tudi v Anski regiji in v Srednji Ameriki. Sedaj, ko je bil izvoljen predsednik Brazilije Bolsonaro, vidimo, kakšne so ureditve, ki jih zastopa tudi z vidika. Uh, tropskih gozdov in to uh, bo pravzaprav uh, pomenilo globalno škodo. Govori zgolj zaničljivo o človekovih pravicah in o, o zaščiti okolja in to pomeni, da e, ne moremo na ta način voditi pogajan o trgovinskem sporazumu z Merkosurjem. Mislim, da je sedaj čas, da damo iz Evrope signal. Hvala lepa. Prosim kolege, da se držijo e, odmerjenega časa za govor. Sedaj pa ima minuto za govor. Kolegice in kolegi, še dodatno sestavino smo dodali temu eksplozivnemu koktejlu sporozum z Mercosurjem. To bo imelo uničujoče posledice za naše kmetijstvo, za naše prekomorske ozemlja, za proizvodnjo banan, sladkorja in eh, drugih eh, potrošniških drobin. Kolumbija je država, ki ne spoštuje ne zdravstvenih, ne okoljskih eh, standardov, ne človekovih pravic, ne otrokovih pravic, ne delovskih pravic. Sindikaliste pobijajo, eh, mamilaški karteli še naprej prosperirajo in družba je izredno neegalitarna. V Peruju tri milijone otrok eh, dela izven kakršnega koli pravnega okvira, brez kakršne koli socialne zaščite. Dejansko spodbujate revščino, lakoto, in služnostvo v teh državah in uničujete naše panoge. Ste trgovci z vsem in ustvarjalci ničesar. Gre za sporozume, ki služijo zgolj multinacionalkam in škodijo ljudem. Gospod Andrikene, za minuto. Hvala. Peru je ena od držav v regiji, ki najhitreje raste. Kolumbija pa je tretje največje gospodarstvo v Latinski Ameriki. Zato je izvajanje sporazuma med EU in temi državami bistvenega pomena v celoti podpiramo kolumbijski mirovni sporazum in v tem kontekstu je treba v celoti izkoriščati trgovinski sporazum s tem, da bi se lajšalo izvrševanje mirovnega sporazuma. Na obe državi močno vpliva humanitarna kriza v Venezueli. Obe državi sta sprejeli števili, veliko število migrantov in to je treba priznati. Po drugi strani pa je tudi eh, pristop Ekvadorja k sporazumu pozitiven korak, pri čemer ta sporazum ostaja odprt tudi za druge države v regiji. Tukaj bi se zahvalila kolego Santiago Fizasu za to celovito poročilo, ki tudi pravi, kje je treba poskrbeti za nadaljni napredek. Prav tako pa omenja, katera področja je treba še vključiti v sporazum, naprimer poglavje o boju proti eh, korupciji, eh, pranju denarja in izogibanju davkov to lahko storimo tudi z revizijsko klauzulo. Izkoristimo te priložnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gras van der Heinz dobi besedo za minuto. Mikrofon, prosim. Spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Izvajanje trajnostnega oddelka v sporazumu med EU in Kolumbijo in Peru, Perujem ne deluje zadovoljivo. Vedno znova prihaja do kršitev človekove pravice in sindikalnih pravic. Od začetka 2019 je že padlo šest žrtev, torej treba je nujno okrepati. Po sklenitvi trgovinskega sporazuma je naša naloga to, da spremljamo izvajanje še zlasti na, vidi, na področju poglavja o trajnosti. Ni prav, da sklenjamo sporazume, da smo potem zelo uh, ponosni na to, da se spreme načrt za spoštovanje človekov pravic, potem pa tega vsega ne spremljamo. Zato je zelo pomembno, da danes govorimo o izvajanju teh sporozumov in da tudi recimo, rečemo Bobu Bob. Prav tako bi povedala še enkrat, da je treba pri kršitvah človekovih pravic in drugih pravic treba izvajati tudi sankcije. Zato potrebujemo možnosti sankcionirana, ko prihaja do kršitev v poglavju o trajnosti. Najlepša hvala tudi, da ste se držali določenega časa. Sedaj pa ima besedo gospod Sanchez Caldente v imenu zelenih. Hvala, predsedujoča, ko govorimo o tem, kako uporabiti preferencialne tarife. Situacija v osrednji, v srednji Ameriki je grozna. Pomislimo na Honduras in na druge strani, na Gvatemalo, na Honduras in tako dalje, na to, kar se dogaja z pravosodjem v Gvatemalu in na vse tiste države, kjer, kjer je veliko korupcije in sram nas bi moralo biti, da, to, da so povezane z evropskimi podjetji. Ni spremljivo, da, trije, da so od treh stebrov, da je samo trgovinski stebr deluje. In, eh, Potrebujemo trgovino, ki bo postavila ljudi v center in to je res, ko govorimo o, o, moramo tudi govoriti o okolju in eh, res je, da je poročilo jasno na tem področju. Žal nam pa je, da besedilo ne naredi nič za to, da bi izboljšalo situacijo eh, človekovih pravic v Centralni Ameriki. Gospod Kolombije. Hvala lepa, Hvala lepa gospod predsedujoča. Ponovno imamo tu mm, predlog trgovinskega sporazuma med EU eh, e in eh, območjem tretjega sveta. Gre za izreden krovinski primankljaj v prid EU, trgovinski tokovi, ki so popolnoma pomankljivi in eh, težave, kar zadeva tudi geografske označbe evropskih proizvodov. Tu je cela vrsta skritih napak. Srednja Amerika je v polni meri integrirana v enoten trg s transgenskimi, s transgenimi polščinami Monsanta, eh, tudi druge eh, transgenske eh, polščine in živali, ki plujejo preko Panamskega kanala. Tako da mi ne moremo storiti več za našo kulturo, za našo neodvisnost, za našo prehransko varnost. In storiti moramo več za nas kot za naše trgovinske partnerje. Hvala lepa, gospod Mato. No Hvala, gospod predsedujoči. Te hm, sporozumi so nujne so nujni zaradi tega, ker tako prihaja, da bolj vključujočega in pravičnega trgovine in s tem razvijemo tudi tiste regije. Kot ste povedali, je to šlo v prid z vsem uh, strankam in kmetijstvo pa. pa plačuje za to. Emblematični produkti, kot je naprimer paradižniki, sladkor in banane, so s tem prejudicirani. Za banane je bil nuden nek stabilizacijski sporozum, ki se zaključuje sedaj, ki ga bi bilo treba podaljšati. Kljub temu pa mm, žal ta mehanizem ni bil nikoli sprožil, čeprav so bili pragi preseženi. Septembra 2018 recimo je prišlo do preseženja za uh, eh, 310 in niko, v Nikaragvi in Hondurusu in tudi Peru je to naredil. Ni bilo nobene posledice in to me skrbi, ker to ima negativne posledice na kmetovalce in upajmo, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Najlepša hvala. Gospod Hauregui v imenu SND za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Latinska Amerika je ključni partner Evropske unije in je geopolitični in trgovinski partner. Ti sporazumi nam olajšajo naše odnose. Zahvaljujem se poročevalcem, da so bili dovolj pametni, da smo lahko razmislili o teh sporazumih. Se, se, sam bi govoril o Kolumbiji. Sporazum s Kolumbijo mora iti z roko v roki z mir mirovni, sproču, eh, eh, mirovni sporazum. Mi moramo pritisniti na kolumbijsko vlado za to, da se sooči z nasiljem proti um, borcem za človekove pravici in to ni kompatibilno z političnim in trgovinskim sporazumom z EU. Evropska unija mora to povezati. E, Centralna Amerika, tako kot je bilo povedano, zlasti Nicaragua, Honduras in Gvatemala. In to so zelo revne države z veliko notranjimi problemi. Treba jim je pomagati in jim ne, jih ne sankcionirati te države potrebujejo ta sporozum kot instrument za to, da bodo postali polno demokratični. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Wawensa za eno minuto latin america and the european union uh, have a great potential for cooperation on a range of uh, global uh, challenges especially. latinska amerika lahko sodeluje na področju trgovine in želimo to okrepiti z dial političnim dialogom in socialno vključenostjo in trgovinskimi uh, odnosi vidimo da so se uh, trgovina da se je podvojila in imamo preferencialne odnose z 26 od 32 držav v Latinski Ameriki in v Karibih. Imamo tudi prostocarinske trgovine z uh, Kolumbijo in Perujem. Tako prihaja do liberalizacije in vseobsegajočo trgovinskem območjem. In moram povedati, da strateške vrednosti tega sporazuma presegajo ta sam sporazum, kaj ti poglobljujejo odnose in se zavezujejo k socialnim človekovim pravicam, pravicam lokalnega prebivalstva, kmetov in tudi okolja. In tako bomo tudi pridobili Eh, investicije v te države in pomagali lokalnim podjetjem, da bodo, se, da bodo postala bolj močna na regionalnih trgih in tudi mednarodno. To je tudi priložnost za EU, da doseže večjo uh, rast in, uh, in ima tudi geopolitične ugodnosti od tega. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Vanden Kandelare za eno minuto. London komisija hvala. Sem ponosen član odbora za kmetijstvo in da lahko govorim kot Belgijec v tej razpravi. Seveda sem eh, zagovornik proste trgovine in tudi dobrih odnosov z partnerji v Srednji eh, Ameriki. Mislim, da je to tudi cilj Evropske komisije, vendar pa pričakujem enake ambicije tudi od naših partnerjev. Eh, zelo smo presenečeni v Belgiji, ko vidimo, da je Kolumbija sprejela sedaj protidampiške eh, ukrepe proti globoko zamrznjemu eh, krompirčku. In ti ukrepi so um, omejeni časovno in tudi davki so pravzaprav zelo nizki, tako da se lahko samo smimo. Vendar pa moramo tukaj spoštovati načela. Metoda je pomembna in To je destruktivno za naše proizvajalce in kmete, ki morajo zaradi tega prilagajati procese. Prav tako se mi pa zdi, da mora Evropa pokazati, da se borimo za naše državljane, ne le za velike, temveč tudi za majhne. V vsakem dosjeju, kjer evropski kmet ali eh, druž, eh, eh, družinski podjetnik ni ustrezno obravnavan in zaščiten, je to neprimerno. Zato vas pozivam, gospa komisarka, da to zadevo omenite pri STO. Hvala, sedaj pa postopek catch-the-eye in pozorni moramo biti glede časa za govor, kajti dobila sem šest prošenj za govor in zato vas prosim, da se držite ene minute, ki vam je na voljo. Gospod Jan Mon. v današnjem svetu evropske in latinskoameriške države so naravni zavezniki, morajo torej okrepiti naš narod in v tem kontekstu, kjer se krepijo protekcionistične sile, morajo braniti uravnotežene sporazume, ki so gre vsem v prid. Sporazume z ameriške letini pri, prispevajo k rasti v teh državah in tudi krepitvi njihove izvoza. Kar pa zadeva Evropo, mi moramo izvažati naša prebivalstva gospodarstvo ne raste, notranja pod, po, poraba um, ne narašča zaradi krize in in javne izdatki se manjšamo in zato nas skrbi. In zato prosim, ob, da ob zaključku um, pogajanj in gospa Malstrom ima zelo pozitivno vlogo in se zaveda, da nam je to, da je to ključna priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Lopas, gospod Leopas Gilar. Hvala, gospod predsedujoči. Kot evropski socialist sem seveda za eh, pridružitveni sporazum z Latinsko Ameriko in za Centralno Ameriko. Seveda se je treba boriti proti eh, korupciji in za enakost spolev. In kot španski socialist podpiram to, da Latinska in Centralna Amerika postane strateški zaveznik. Kot socialist, ki, ki pa živi v Kanar, na Karskenorskih otokih, me zelo skrbi vpliv eh, na tiste sektorje, ki so še zlasti obdočljive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 sporazum uh, bi podredil uh, varnostnim klauzulam, ki predvideva neke kompenzacijske mehanizme za občutljive proizvode iz najbolj oddaljenih območij. Ne bi hvalil Evropske unije, kot mm, tam obstaja velika vrzel med tem, kar počne in kar naredi, obljublja, da bo pomagala eh, najbolj oddaljenim regijam, ki bi lahko pomagali tudi uh, te. In to, to bi tudi morala storiti. Hvala. Gospod Marjas v imenu EKR za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Govorimo o trgovinskih sporazumih Evropske unije z državami Latinske Amerike in o pridružitvenih sporazumih te države pa morajo se držati določenih standardov in klauzulov. Tukaj gre zlasti za varstvo okolja, ravno tako morajo zajamčiti človekove pravice pa delovne standarde, sicer bo prišlo do socialnega dumpinga. To si moramo zapomniti. In ravno tako moramo, komisija mora ustrajati, da bi prišlo do zaščite lokalnega prebivalstva, da, ne bi, da jim ne bi oduzeli zemlje. In ravno tako jim moramo poslati sporočilo glede uh, enakosti med spoloma. Uh, iz stališč, ki smo bile povedene, je jasno, da jim bo to imelo tudi negativne posledice na Evropsko unijo. In tudi to je treba upoštevati, zato da bi videli, kako bomo odigrali to igro. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Miranda. Najlepša hvala, gospa predsedujoča sporočilo s takimi značilnostmi v razpravi, ki se tiče teh območij na svetu, bi moral temeljiti na razpravi, na, sami, na razpravi, ločeni razpravi za posamezno državo. To bi bilo resno, ne pa neka skupna razprava, ki ne more biti tako poglobljena, kot bi si ta del sveta, ki je tako pomemben za nas, zaslužil in tudi za, seveda, pomemben tudi za njihove prebivalstve. Ne zdi se nam je resno, da komisija spremlja trgovinske eh, pogajanje. pogajanja. Mi zahtevamo, da tudi med njihovim izvajanjem prihaja do nadzora. Sporazum, ki je bil podpisan leta 2013 s Kolumbijo, na primer, je bil predmet nasprotovanja eh, družbe v tej državi in tukaj se navezujem na, tudi na situacijo v Panami. In ob, o Panami ni govora v, v sporazumu z Centralno Ameriko. Potem uh, Um, davčne oaze, panamski papirji. Tudi o tem to ni nič omenjeno. Ravno tako pranje umazanega denarja, um, davčna utaje, um, korupcija. Tudi o tem se ne govori. Nam je všeč uvažati banane in kavo iz Kolumbije, ne želimo pa govoriti o teh temah. Hvala, sedaj pa ima besedo Judy Ludd. Hvala lepa. Ne moremo govoriti o trgovinskih sporazumih, če ne govorimo o Nikaragvi. Napadi na neodvisni tisk in civilno družbo so vedno bolj intenzivni. Grozi se z nasiljem in včasih se nasilje izvaja tudi v praksi. Svoboda tiska je ključnega pomena, zato mora Evropska unija storiti vse, kar lahko, zato da poskrbi, da bodo partnerji spoštovali zaveze na področju človekovih pravic. Komisija trgovinsko politiko še naprej predstavlja kot najboljši način za spodbujanje človekovih pravic na mednarodni ravni, vendar rezultatov ni. Evropska unija mora prenehati dajati prednost svojim vlagateljem pred človekovimi pravicami na mednarodni ravni. Podjetja morajo spoštovati človekove pravice, to je nujno. V parlamentu smo tako tudi glasovali oktobra, zato mislim, da je zdaj čas, da besede pridejo v dejanja. Hvala. Hvala lepa, pozdravljeni vsi. Želim vam dober večer vsem, ki ste v dvorani. Gledal sem televizijo, preden sem prišel v dvorano in povemo lahko, da je Združeno kraljestvo zavrnilo sporozum o izstopu iz EU. Glasovali bodo in imeli bodo tudi glasovanje o nezaupnici. Tega morda niste vedeli, zato sem vam to želel povedati. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo komisarka, gospa Masno, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Danes ne govorimo o sporazumu z Merkosurjem. Sporazuma zaenkrat še ni, ampak seveda z veseljem se bomo glasila v plenarni dvorani, ko bomo sporazum enkrat imeli. Upam, da bo to kmalo. No, govorimo pa o dveh sporazumih, ki jih imamo. Seveda se parlament lahko sam odloči, kako organizira razpravo. Z regionalnimi sporazumi je tako, da je težko imeti posamezne razprave, ampak komisija je pravkar sprožila postopek, da bi v celoti ocenili oba sporazuma in pogledali si bomo seveda vsako državo. Trgovinska sporazuma sta zagotovila veliko rezultatov, čaka pa nas seveda še veliko dela. Poročevalca sta povedala, da se je zdaj treba posvetiti izvajanju. Čaka nas delo na področju MSP-jev, posvečamo se malim in srednjim podjetjem v teh dveh državah. Imamo zbirko podatkov z zadnjimi informacijami o pravilah o izvoru, o tarifah in drugih zahtevah. Skrbimo, da se bodo naša podjetja lahko povezala z podjetji iz Latinske Amerike. Ta dva sporazuma sta dobra, ampak sta nekoliko zastarela sklenili smo jih leta 2010, pred skoraj desetimi leti, da danes bi zahtevali, da se vključijo še kakšni elementi, dodatni elementi. S partnerji bomo razmislili o tem, kako bi lahko to storili enkrat v prihodnosti. Da, v številnih državah obstajajo pomisleki v zvezi z človekovimi pravicami. Strinjam se, neka vragua je vzrok za zaskrbljenost. Ob sporozumih imamo na voljo tudi druga orodja, ki jih lahko uporabimo. Vem, da bodo ministri za zornanje zadevale na naslednji seji govorili o Nikaragvi. To bo naslednji teden in mislim, da bomo takrat dobili tudi izjavo. Imamo tudi dialog o človekovih pravicah, ki poteka redno s temi državami, ampak ne smemo zanikati, da je vseeno napredek bil dosežen. Gospa Hautala, je omenjala Peru, ni več v dvorani, ampak govorila je o delavskih pravicah. In tam so zdaj začeli sodelovati s